Euh, Lep pozdrav, predlagam, da začnemo z našim zasedanjem. Kot ste videli, je na dnevnem redu veliko točk, zlasti glede mobilnosti. Mogoče vseeno nekaj manjšega, da bomo pozorni jutri, bomo nekateri imeli težave, na poti v parlament, kajti jutri bomo imeli v Belgiji veliko stavko v javnem sektorju in v javnem prometu. Podzemna železnica ne bo vozila, tako da bomo začeli o pol desetih, ampak bomo potem videli, če bomo sklepčni za to, da bomo lahko sploh nadaljevali z glasovanjem, če bomo lahko delali glede različnih točk na dnevnem redu. Mogoče še ena informacija, vidim Agnes, ki je tu. Mogoče lahko predstavite stanje o trialogu glede na potitve delavcev. Agnes. Uh, you, chair, uh, Hvala, predsedajoče. Ja, jaz sem razmišljala o tem, ali so belgijski sindikati usklajeni z našimi dnevi glasovanja ali je to na ključe ne vem, da bo prav jutri stavka, ko glasujemo. Glede na potitve imamo v sredo sedmi trialog. Nasplošno lahko rečemo, da se strinjamo glede kolektivnih pogodb, glede plačil Potem smo se pogovarjali tudi o vseh nakazilih, pristojbinah in mislim, da smo tu že skoraj da zaključili delo, ampak imamo še pet večjih vprašanj, ki so še odprta, tako da smo včasih eh, v različnih taborih, tu v svetu na komisiji. Najprej, koliko, traja, koliko časa naj bi trajala napotitev? 24 mesecev minimo v parlamentu, v, na svetu želijo imeti 12 plus 6 mesecev, komisija tudi želi imeti 24 mesecev. Potem gre tudi za sektor prometa in prevoza, to je pomembno tudi za razpravo tu odboru, tudi pozneje se bomo o tem pogovarjali. Kaj ti v mnenju odbora Ample? pravimo, da mora biti promet vključen novo direktivo. Svet ima svoje mnenje o tem, to je drugo pomeno vprašanje, tretje se nanaša na dvojno pravno podlago, četrto na podizvajanje, potem imamo tudi prenos in izvajanje na svetu, namesto običajnih dveh let, imamo tu sedaj tri ali štiri leta za izvajanje v prometu. Torej, tu je še vedno nekaj velikih pomembnih vprašanj, zato smo ločeni, zato moramo tudi zaključiti naša pogajanja o napotitvi nasploh, ampak eh, nismo še niti načeli uvodnih izjav, ampak še vedno je veliko zanimanja na strani komisije in sveta da bi delali v tej smeri, da bi imeli splošni dogovor v prihodnjih tednih. Torej, čutim pritisk, dihajo mi zavratnik in upam, da bomo dosegli dobro, uravnoteženo pogajanje, da bomo imeli uh, eh, sporozum prihodnjih tednih, ampak več bom vedela v sredo. Dobro, hvala, Agnes, mislim, da ste danes še v stiku s poročevalci v Sinci do sestanka 28. na svetu. Hvala. Naj rečem tudi, da glede tolmačenja imamo vse jezike na voljo z izjemo finščine, bolgarščine in hrvaščine. In opravičili bi tudi predsednico Marito, ki bo prišla, ampak letalo zamuja, tako da bom jaz predsedoval dokler ne bo prišla sem. Takoj bi začel, kar prva točka na dnevnem redu sedaj. To je poročilo o zahtevah za izvrševanje ter posebnih pravilih za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa. Pripravljavka mnenja je Martina Dlabajova. Predajam ti besedo. Hvala, lepo popovdne želim sem skupaj. Najprej bi se zahvalila vsem kolegom za toliko predlogov. Sprem. Imamo jih 367 pri tem mnenju. Kot vidite, je tema napotitve voznikov bistvena v teh trenutkih. Vsi vaši prispevki so pomembni. Hvala za to. Pročila sem vse predloge sprememb. Vidim, da je tu nekaj zelo ustvarjalnih idej na mizi. Tako da moramo videti, kako biti ustvarjalni pri kompromisih. In rada bi obrazložila svoj pristop pri tem mnenju in kako bomo šli naprej s poročevalci v senci. Rada bi našla logične in tehnične rešitve, da bi nekako skušali preseči politične razlike. Rada bi imela pravila v sektorju, ki so pod nadzorom, ki se lahko izvršujejo, tako da omogočajo nosilce dejavnosti v prometu, da to izvajajo preko večjih socialnih jamstev za voznike. To je bistvo, s katerim se lahko vsi strinjamo in najti moramo rešitve, da ohranimo to ravnovesje. Kot veste, tu v odboru za zaposlovanje vidimo tudi različna pravila glede pačevanja eh, nadomestil. To prihaja iz splošne direktive. Agnes je pravkar rekla, da se daj upravljamo revidiranje direktive, obravnavamo nova pravila, ki bodo obsegale veliko več pravil, kot se dajo direktivi glede nadomestil, glede podizvajanja in tako naprej. Vse revidiramo. Torej, celo klauzula o prometu bo vključena v splošno direktivo. Imeli bomo zelo, zelo veliko vplivo glede lek specialisa. Zato sem osnotko mnenja izključila mednarodni promet in tranzit iz področja uporabe direktive, kajti ne moremo si zamisliti, kako bi izvajali nove določbe glede napotitve delavcev v mobilnem sektorju recimo v prometu. Če bi mi nekdo povedal ali obrazložil, kako izračunati, kako izvrševati, kako nadzorovati takšna pravila, glede nekoga, ki je vsako uro ali vsakih nekaj ur v, drugem, v drugi državi in kako potem izvajati pravila glede kabotaže, počivanja in drugega, potem si bo mogoče premislila, če me boste prepričali, ampak rada bi razumela, kako to izvajati v praksi najprej. Po drugi strani imamo različne težave, ki sem jih omenjala glede držav članic. Ampak jaz sem vključila kabotažo od prvega dne o to direktivo na potitvi. Tudi ob upoštevanju tega, da je sedaj to bolj stabilno. No, če si pogledamo izhodišče, različne predloge sprememb, vaše stališča, potem moramo tu najti skupne rešitve. Lek specialic potrebujemo, in rešiti moramo vprašanje, ki je nastalo zaradi nepoenotenega izvajanja glede na potitve. To traja že kar nekaj let v nekaterih državah članicah. Glede na to, kar so kolegi sestavili, glede na prvo izmenjavo mnen, ki smo imeli s pročevalci v senci, res mislim, da moramo najti skupni imenovalec in mislim, da bomo lahko to najdli. Zunanjemu svetu moramo pokazati, da lahko v parlamentu oblikujemo izvedljive rešitve, ki nekako presegajo politična razhajanja. To je moj splošni pristop. Veselim se stališčem kolego. Mogoče bom pozneje predstavila sklepe, če bo treba kaj pokomentirati. Hvala. Merci. Pour le PPE, monsieur... Hvala za e LS, kolega Id. Dziękuję bardzo. Po pierwsze chciałem e, bardzo... E, Hvala lepa. Najprej bi se rad opravičil, ker to ni kolegice Jaslovjecke. Iste težave ima kot eh, naša predsednica, kajti njeno letalo zamuja in samo zato še ni na sestanku odbora. Zato me je prosila, naj predstavim njeno stališče. Gospe in gospodje, prometni sektor je zelo specifičen. Povezan je z mobilnostjo zaposlenih. V tem sektorju potrebujemo takšna pravila, ki bodo jasna, pregledna in lahko izvedljiva, ter jih bomo lahko zlahka nadzorovali. Potrebujemo pravila, ki bodo olajšale delovanje tega sektorja, kajti ta sektor je izhodišče gospodarstva. To je temelj evropske konkurenčnosti. Že veliko let se okvarjam s to temo in vem, kako zapleteno je vse to. Izvajanje tistih pravil, ki jih pripravljajo drugi delavci, ki so nepremični, recimo v gradbenem sektorju, to se ne more kar tako prenesti na mobilne delavce. Imamo lahko različne rešitve, ni večine za vse rešitve. Vesel sem, ker so se vsi poročevalci v senci strinjali, da moramo najprej preučiti vsebino zadeve, pozabiti moramo na naše politične ambicije. V prihodnih tednih bomo preučevali vse predloge glede mednarodnega prometa, glede kabotaže in upam, da bomo lahko predlagali kompromisne rešitve glede tega, kako izvajati pravila glede delegiranja. Potem še nekaj nadzor in izvrševanje obstoječih aktov. No, vesel sem, ker vidim veliko dobrih predlogov sprememb, Zdi se, da smo tu dosegli konsens, da bi morala komisija oblikovati standardno različico dokumenta, s tem bi zmanjšali tudi upravno obremenitev. V skupini bomo podpirali maksimalno olajšanje nadzora in sodelovanje med državami članicami. Menimo, da potrebujemo elektronski sistem za pošiljanje deklaracij. Veliko poslancev predlaga, da bi ta sistem razvili v okviru že obstoječih sistemov, recimo v okviru sistema IMI. To je dobra rešitev. To bo recimo olajšalo tudi hitrejšo registracijo podatkov in posodabljanje leteh. Upam, da bomo lahko razvili skupni predlog. Glede nadzora, zaposlovanja, pogodb in plačil. Ti dokumenti morajo biti dobro predeljeni že v samem izhodišču dela podjetij. Potrebujemo tudi zanesljive preglede in kontrole na cestah. Ampak preučiti moramo, če to mogoče. Veliko predlogov imamo glede tega. Potem imamo tudi veliko predlogov o jasnih smernicah teh eh, cestno-prometnih nadzorov. Treba je delati na dobrih rešitvah. Zato pa potrebujemo veliko odgovornosti in odprtega duha. Ampak mislim, da je naše delo težje, ker je premalo kompromisa o revidiranju direktive o delegiranju. Tu imamo še vedno trialog, ki traja v tem. Ne smemo pozabiti na to, da nova pravila pokriva tudi prometni sektor. Preučiti bomo morali vse prihodne spremembe, ki so povezane s pravili glede delegiranja. Razmisliti moramo o tem, če to obsega tudi vse specifike prometnega sektorja. nekateri predlogi spremem kažejo, da bo zelo, zelo težko to izvajati na dolgi rok ali če imamo kolektivne pogodbe. Predlagana nova pravila bodo verjetno povzročila preveliko upravno breme. Seveda ta vprašanja niso lahka. Potrebujemo veliko odgovornosti, biti moramo previdni. Številni kolegi pravijo, da je veliko težav s slamnatimi podjetji ali z navideznim zaposlovanjem. Torej, pri vseh teh vprašanjih potrebujemo dobro sodelovanje med vsemi poročevalci in odbori. Hvala. Merci, Hvala, kolegica Rinje, socialisti. Thank you very much. Hvala lepa. Rada bi spomnila na izhodišče. Govorimo o ljudeh, govorimo o človeških bitjih, ki res veliko delajo. Delajo dolge ure, ne vem, če sedijo v tranzitu, delajo veliko, delajo dolge ure, če so v kabotaži ali če govorimo o mednarodnem prometu. Vedno gre za delovne pogoje, gre za zdravje in varnost teh ljudi, ki tam sedijo in čakajo. Torej, ne bi bilo dobro, če bi sedaj kar zapisali, da moramo najti zelo omejena merila ki jih ne bomo mogli nadzorovati, če pravimo, ja, tu imamo kapotažo, to imamo tam. Vedno moramo pomisliti na te ljudi, koliko časa sedijo v tovrnjaku, ali lahko dobro spijo, dostojanstveno. Gre za vse to. Torej, ne gre le za notranji trg in ne gre le za promet in mobilnost na splohtem sektorju, gre za tiste ljudi, ki sedijo tam in čakajo. In zato smo se v tem odboru odločili, da ko govorimo o napotitvi, moramo govoriti o vseh ljudeh, ki so napoteni in o njihovi situaciji, kajti vsi potrebujo zaščito. Zato sedimo tu. Rada bi omenila tudi sestanek poročevalcev v Senci, res bi se rada prisrčno zahvalila poročevalki Martini Dlabajovi. Imela sem občutek, da ja, seveda tu sedimo z različnimi pristopi, z različnih političnih skupin, z različnimi ozanji, ampak tu v tej skupini, in upam, da bo tako tudi v prihodnosti, imamo zelo konstruktivno delo. Tu sedimo in eh, tu smo res člani, ki želimo oblikovati kompromise, ne gre le za prazne besede o stališčih, ampak res želimo imeti konkretne predloge in veselim se pragmatičnih pristopov prihodnič ko se bomo pogovarjali o tem, da bi imeli kompromise na tem področju. Še nekaj, kar je zelo pomembno. Kompromisi, ja. Oblikovati moramo kompromise, kajti zato, da bi vsi, ki vozijo tovornjake, imeli kaj prednosti od tega, ne smemo pozabiti na njih tudi pri dvojni pravni podlagi. In ne samo, da sem pripravljena oblikovati kompromise, ampak vedno imam v mislih tudi to, da moramo biti eh, bolj strogi pri nadzoru in to moramo izvrševati. Ja, to moramo izvrševati, ampak veliko je vrzeli. In eh, ne gre za enostavne zadeve, ne gre le za direktivo izvrševanja, gre tudi za samo napotitev, tudi to je treba upoštevati. In na nek način smo gotovili tudi to, da sedaj že na svetu vidimo, da gre eh, za sprijemanje kupčijo tem, koliko dni naj bi imeli, ali bomo res zaščitili tiste ljudi, ki vozijo tovornjake s to razpravo. Vsaka rešitev, ki bo končna, mora poštevati boljšo zaščito teh voznikov. Hvala. Merci, Hvala. Mislim, da eh, tu ni nikogar za ikara. Gue, kolegica Kalm. So, first of all, Hvala lepa. Najprej bi rada opravičila Patrika, ki ga ni tu danes, ampak naj omenim naše skupne delo. Rana bi se zahvalila pročevalki za predlog in za to, kar smo prijeli. Seveda nas najbolj skrbi to, kar se nanaša na zaščito pravic delavcev, da so primirno plačeni in da so delovni pogoji dobri. To je izhodišče v tem predlogu pa tudi o vseh spremembah. Mi bi radi, da se to izvaja, mednarodni promet bi moral biti pokrit, kajti to je treba urejati. Pogoji morajo biti dobri na tem področju. To pomeni tudi to, da morajo države članice imeti več možnosti, da organizirajo nadzor. Iti moramo v teh dveh smerih pri naših predlogih sprememb. Treba je zaščititi toliko delavcev, kot se le da. Države članice morajo to tudi primirno nadzorovati in to izvajati na primeren način. In prav zaradi teh dveh smernic bomo lahko zaščitili delavce. Pravila o napotitvi so nova pravila. Pri teh pravilih gre za to, da bi dosegli dobro ravnovesje med konkurenčnostjo in ščitanjem delavcev. In prav zato gre pri teh novih pravilih o napotitvi. Hvala. Hvala. Kolar Renke za zelene. Kolegica Renke. E, e. Hvala predsedujoči, hvala Martini za ta osnutek mnenja. Hvala vsem drugim poročevalcem Senci. Shodišče na zadnjem sestanku poročevalcev Senci je bilo dobro. Predem bo povedala nekaj o tem, bi rada omenila nekaj, kar se je zgodilo prejšnji teden. Češki voznik tovornjaka je delal za podizvajalca v Nemčiji in je tožil tega podizvajalca, kajti ko je bil nadzorovan, je pravzaprav gotovil, da so bile informacije, ki jih je prejel, bile napačne. Ni prejel nemške minimalne plače, ampak je prejel tretjino nemške minimalne plače. In s pomočjo konfederacije sindikatov Nemčije je tožil tega podizvajalca in Doče Post se je odločil, da mu bo plačal razliko za nazaj v tej plači kajti moral bi dobiti nemško minimalno plačo, ker je vozil kot nemški voznik. Ta primer jasno kaže in žal ni bilo eh, sodbe sodišča, to je bil dogovor, ampak ta primer jasno kaže, da potrebujejo vse strani več pravne jasnosti, da je veliko sivih con vrzeli in tega nismo pojasnili na evropski ravni. To je naša naloga. In seveda je treba izvrševati zakonodajo, da bo nadzor boljši in da bomo lahko pravzaprav imeli to izvrševanje tudi na terenu. Iskreno moram reči, da če si pogledam tu predlog komisije, ne vidim tega, da bi to prineslo več jasnosti. Pravzaprav se mi zdi, da to za delavce in MSP je pomeni, da to ni jasno. Mogoče MSP in ti majhni akteri nimajo toliko pravne pomoči. To prinaša več kaosa. Kaj ti? ne razumemo jasno, zakaj gre, potem imamo tu tudi tridnevno pravilo, recimo, to ne bo pomagalo majhnim in srednjim velikim podjetjem pri izvajanju teh pravil. To ne bo ustvarilo boljše situacije za delavce. Torej, z mojega vidika gledano, je pomembno to, da imamo jasna pravila, ki se bodo izvrševala, to je najpomembnejše v tej razpravi. Prav tako menim, da je treba omeniti to, kar so rekli kolegi glede tega, kaj bi lahko pomagalo MSP-jem, da poznajo pravila, da to potem tudi izvajajo. To, kar obravnavamo sedaj v trialogih, glede na potitve delavcev, pri tej direktivi je to, da želimo ustvariti več preglednosti, recimo preko ene nacionalne spletne strani. To je lahko zelo korisno pri prometu. In to je nekaj, kar bo povezano s to razpravo, če govorimo o tem, kar se dogaja na terenu, na cestah, digitalni tahografi bodo olajšali zvrševanje. Ne smemo pozabiti na to pri naši razpravi o pravilih. Tu je še nekaj na koncu. To je nekaj, kjer bi se lahko pravzaprav tu celo strinjali. Tudi drugi kolegi to omenjajo. To je veliko stičnih točk. Vsi ukrepi nadzora, ki so potrebni za zagotavljanje izvrševanj pravil, morajo biti omogočeni za države članice. Sicer ne bomo prišli do te situacije, ko bodo pravila, ki obstajajo v zakonodaji, izvrševana. Zato menimo, da je zelo pomembno jasno reči, da morajo biti ti ukrepi odprti v zakonodaji. Hvala lepa. Merci. Hvala. Mislim, da ni tu nikogar za EFTD. Ne. Dobro. Kolega Dominik Mahton. Merci. Hvala, predsednik. Hvala lepa. Martina, hvala za to izjemno upravljeno delo. Jaz zelo cenim to kolegico, tudi ker je tako prijazna in ker nas vedno posluša. Na začetku smo bili na sprotnih taborih glede napotenih delavcev in eh, glede prometa, kajti tu imamo težave s kabotažo. In jasno je, da imamo tu nelojalno konkurenco, če primerjamo nacionalne nosilce dejavnosti v evropskih državah članicah. Jaz sem francoz in ni me sram reči, da je treba postaviti francoze v spredje. In vidimo, da smo v zadnjih 18 eh, letih uničili več kot 20 tisoč delovnih mest. In vidimo, da imamo tretjino mednarodnih podjetij, ki so izginile v tem sektorju. In zato imamo te predloge spremenjen. Rešitve so enostavne, treba je prepovedati kabotažo. To je to. In kot so rekli drugi, nimamo več teh pojavov, tri, tri dni, pet dni, kajti vozniki na cestah se izkoriščajo. Treba je prepovedati kabotažo. In to bo se rešilo. Kajti, če mora podjetje nekaj peljati od točke A do točke B, v eni državi A do države B Evropske unije, imamo lahko mednarodnega prevoznika, ki mogoče nadzoruje trg, opravi prevoz in če je nadarjen, skuša priti nazaj prav tako s tovorom, ne pa s praznim tovornjakom, zato da potem dostavi nekaj v drugo državo. In zato, če se bomo strinjali z Martino glede tega, bomo oblikovali enostan rešitve. Glede tahografov. Oh, kako lepa zadeva je to. Ali sploh lahko menite, da moramo nadzorovati čas na cestah, čas vožnje, čas počitka, čas vračanja nazaj v državo? Naj spomnim vendarle še na nekaj. Imamo tudi okoljske standarde. Imamo zdravstvene higijenske standarde, imamo standarde glede dobrobiti živali, imamo standarde glede varnosti in vse to je nekaj, na kar ste povsem pozabili. Seveda mora biti voznik zaščitenje človeško bitje, kot ste rekli, ampak tu imamo še vse ostalo, imamo tudi to, kar je zadaj v vrnjaku, potem pa imamo tudi rabo naših cestnih infrastruktur. Vidimo nesreče, ki jih je vedno več posod, ker so avtoceste drage, gredo ljudje po navadnih cestah. In nič jim ne plačamo za to. V, državah, v tistih državah, ki, jo, ki jih prečkajo. In tudi to, recimo, je treba upoštevati. Kaj ti ti uh, eh, poceni prevozniki sodelujejo pri takšnih prevozih, vplivajo na naše lokalne infrastrukture. Zlasti v državah, recimo kot je Švica, tam ni avtoceste, torej ni cestnin za plačevanje na švicarskih avtocestih. Za tiste, ki niso švicari, za tiste velja vinjeta, ki jo morate kupiti. Torej, vsi, ki prečkajo Francijo, ker je to moja država in jo dam tu ospredje, pri nas morate sodelovati, morate prispevati k stroškom, do katerih prije zaradi vaše vožnje in pri nas imamo cesnine. Martina, zato smo poslali 29 predlogov spremem. Hvala. Hvala, predsednik. Hvala, kolega Laurije. Monsieur... Gospod predsednik, hvala. Podal bi izjavo o treh besedilih, ki smo jih eh, danes preučili in bomo tudi preučili. Tri besedile imamo sedaj na dnevnem redu. Hvala trem poročevalcem, Martini Dlabajovi, hvala Žoržu Bahu, mojemu prijatelju in hvala prijateljice Veroniki, Veroniki Lope Fontanije. Eh, vsi trije so deljeni teh besedilih in osebno lahko rečem, da smo tudi francoski poslanci iz LSA sodelovali pri tem, ampak vseeno obžalujem, da nekateri predlogi niso dovolj ambiciozni, kajti ne izhaja dovolj iz realnosti mednarodnega cestnega prometa. S francoskimi kolegi smo poslali kar nekaj predlogov spremem. Naj spomnim na glavne točke, pri katerih ne bomo oklevali o tem, da bi se bomo borili za to v pogajanjih. Najprej bi ustrajal najbolj pri naslednji točki področju porabe uredbe moramo vključiti tudi 172.809 glede vsega, kar je manjše od petih ton. Potem imamo tudi lahka vozila. Osebno ugotavljam, da imamo tudi javne študije PRS-a. Februarja smo videli takšno študijo, recimo, če imamo vse, kar je manj kot 2,5 ton, to predstavlja več kot 80 odstotkov vsega prometa. Ampak zdi se mi bolj kot bistveno, da vključimo tudi ta lahka vozila v področju uporabe uredbe, zato da bi res imeli lojalno konkurenco med vsemi nosilci dejavnosti v prevozu. Vse, kar je pod 3,5 tonami, mora biti podvrženo vsem tržnim pogojem, isto kot teže vozila. Potem ugotavljam, da morajo biti ta vozila tudi v področju uporabe uredbe 561 skozi 2006, glede časa počitka in glede časa dela. Isto študijo, ki sem jo prej omenil, meni, da so ta lahka vozila odgovorna za 78 odstotkov nesreč in eh, samo nekaj odstotkov nesreč povzročajo težja vozila in večinoma gre tudi za avtobuse in največje sreče zaradi utrujenosti. Ali lahko pozabimo na te številke, ki so tako grozljive? To pomeni, da nismo poštevali zakonodaje in tu presegamo eh, omejitve iz zakonodaje. Imamo nelojalno konkurenco med različnimi nosilci dejavnosti, zaradi tega, kar se prevaža v tovornjakih in tu imamo tudi cesne pogoje, ki niso varni. Gre za nevarne delovne pogoje za delavce v tem sektorju hvala Žoržu Bahu za delo, kajti pri osnutku mnenja, ki ga bomo preučevali, vidimo, da gre vse v pravo dobro smer pri vključevanju lahkih vozil. To je treba vključiti v zakonodajo in tudi glede časa dela in časa počitka s francoskimi kolegi smo tudi odločno proti predlogu komisije, da bi pozabili na pragove pri kabotaži. Prav obratno, mi bi to res umejili na eno dejavnost v treh dneh da bi se izognili praznim dejavnostim in da bi se borili proti sistematični kabotaže. To tu prinaša veliko tveganj. S tem bomo lahko tudi zmanjšali nomadizem voznikov, zagotovili bomo dostojanstvene pogoje dela in imeli bomo tudi lojalno konkurenco ob spoštovanju temeljih načel prostega pretoka. V imenu francoske delegacije LSA bi tudi rad potrdil, da je sistem napotitve pomemben, veljati mora za vse cestne voznike od prvega dne v mednarodnem prometu pri prevozu blaga. Glede tahografov bi radi imeli pametne tahografe do leta 2020, da bi olajšali nadzor. In prav zaradi tega bi radi imeli tudi digitalizacijo, ki mora postati glavna, zato da bi lahko bolje sodelovali in bolje razvijali izmenjavo informacij med pristojnimi organi. Kot smo to predlagali, mora države tu izhajati iz orodij, ki že obstajajo. Tu imamo recimo platformo za broj proti črnemu delu in tu imamo tudi druga pravila glede mednarodnega dela. Na koncu bi radi spomnili na vključitev ukrepov za nadzor, kajti potrebujemo tudi boj proti slamnetim podjetjem, treba je okrepiti dostop do poklicov in potrebujemo tudi takšna podjetja, ki bodo zakonita, zato da bi lahko to tudi lažje nadzorovali. Na koncu bi rad rekel, da je francoska delegacija v LSO takšna, da želi imeti lojalno konkurenco med vsemi, ki prevažajo blago prav zaradi poenotnega izvanja zakonodaje. Prost pretok na notranjem trgu se ne more izravljati s to, da bi upravičili poseganje ozemno zaupanje med državami, kajti to je pomembno za naše sodržavljane. Poleg gospodarskih izzivov imamo tudi družbene izzive iz tega besedila. Treba zaščititi delavce v tom sektorju, treba zagotoviti dostojanstvene delovne pogoje, treba zagotoviti varnost na cesti za njih in za druge uporabnike. Kajti tu se moramo še posebej sretočiti na zelo mobilni značaj teh delavcev. Hvala. Merci, Hvala. Kolega Koza. Hvala lepa predsedujoči. Najprej bi se vam rad zahvalil za to mnenje. Mislim, da smo vsi zmožni podpreti določene dele predloga, ker so naši cili enaki. Želimo izboljšati pogoje za delavce, delovne pogoje in tudi plače. Vse to so cilji, ki jih lahko vsi podpremo. Tudi sam to podpiram. Potem pa obstaja nekaj vprašanj, kjer pa bomo morali uvesti omejitve. Naprimer, področje kot je konkurenčnost, pa tudi nekatera ostala področja in točke, ki jih je potrebno upoštevati. Prav tako moramo biti pogumni. Tudi sam sem podal nekaj predlogov sprememb, ki bi jih rad podrobneje obrazložil. Konkurenčnost in svoboda nudenja storitev mora biti zagotovljena, ne smemo omejevati tega. Prav tako moramo skušati zmanjšati administrativno breme za podjetja. Za razliko od francoske delegacije, mađarska delegacija meni, da so vozniki mobilni delavci, ne napoteni delavci. Menimo, da bi morali tako gledati na njih in tako razvijati potem tudi prihodnjo zakonodajo. Ne smemo mešati nezakonitih praks z, z učinkovitimi praksami. Prav tako moramo seveda paziti na socialni dumping. Parlament še vedno ni opredelil pojma socijalni dumping. Prav tako se bo potrebno boriti proti nezakonitemu delu. Če bomo nadrevali po tej poti, bomo veliko bolj učinkoviti. Prav tako želim tudi opozoriti na element, glede katerega se vsi strinjamo, kar se tiče različnih pravil, o katerih na danes govorimo. Mislim, da moramo pravila uskladiti, kar se tiče začetka izvajanja, tako da ne bomo v kaosu. Hvala lepa. Hvala, kolega Mikael Tinchen. Mikrofon. Äh, Hvala lepa. Rad bi se zahvalil Počrki v senci Evelin Regner za dobro sodelovanje. Mislim, da moramo čustva izuzeti iz razprave. Ne gre za razdelitev vzhod-zahod. Gre za to, da spostavimo minimalne poštene standarde za nadzor, pa tudi za podjetja in delavce. Ne glede na to, odkot prihajajo. To sem v svojih predlogih sprememb v Empel in Tran tudi jasno izpostavil. Samo tako lahko stvarimo okvir, ko bodo tudi MSP-ji lahko trajnostno preživeli na evropskem trgu. Hvala lepa. Merci. Hvala. Kolega Sočova. Kolegica. Thank you very much. Hvala lepa. To začetek mislim, da moramo pravila narediti bolj pregledna. Zato sem mnenja, da morajo mednarodna prevozniška podjetja biti izuzeta. Če se večina ne strinja s tem, moramo vsaj določiti drugačen urnik, kot je to predlagala komisija če bomo imeli prenizek prak, bo to nesrazmerno in v nasprotju s pravico svobode nudenja storitev. Tri dni je preveč, po mojem mnenju. Prav tako bi morali poenostaviti metodo izračuna. Zato sem podala nekaj predlogov sprememb in podpiram predloge sprememb, ki širijo ta prak. 9 dni. To je je predlagala Denuta Jazovecka, koordinatorka LS. To je bolj razumno. Kot alternativa sama predlagam prak, ki se izračuna po urah. To bi bilo bolj pošteno in bi verjetno lažje izračunali. Prav tako moramo pomisliti na administrativno breme prevoznikov. Zato predlagam, da bi komisija pripravila spletni kalkulator, ko bi podjetja potem lahko izračunala plačne zahteve po državah. Ta kalkulator bi bil na voljo vsem podjetjem brezplačno. Mislim, da moramo zagotoviti spoštovanje pravil. Pravila morajo biti jasna, sorazmerna, administrativno breme pa mora biti kar se da majhno. To so moje pričakovanja. Hvala lepa. Merci, Monsieur Bach. Hvala. Georges Bach. Oui, merci. Ja, hvala, Claude. Hvala, predsednik. Tudi sam se želim zahvaliti poročevalki za to, kljub vsemu zapleteno mnenje, to je zapleten dosi in vse skupaj skuša zelo uh, dobro pripraviti. Ne bom ponavljal vsega, kar smo že slišali. Slišali smo že za težave. Tudi Žerom je opozoril na to, kako je se skupaj povezano med sabo. Vožnja, čas za počitek, zapositev voznikov in tako dalje in tako naprej. Za me sta pomembni dve točki, zelo pomembni. Najprej, pomembne so vozniki napoteni delavci. Tukaj nič ni spornega. Ne smemo izuzemati tega področja. Drugo področje, druga točka, to je bilo že večkrat rečeno in to mora biti jasno. Tukaj ne sme biti kakšnih preveč zapletenih računskih operacij. Mislim, da bi zato morali vključiti tudi kabotažo, to je pač oka tudi jasno naredila, tranzit bi izuzeli, s tem se strinjam, ampak kar se tiče mednarodnega prometa, pa mislim, da se ustvarjajo zelo zapleteni modeli. Mislim, da moramo to bolj poenostaviti. Mednarodni promet bi morali tudi vključiti in to od prvega dne naprej. Hvala, Žorž. Bil si zadnji na seznamu govorcev, sedaj pa ponovno kolegica Dlabajova malce se mi zatika. Veliko dela imate pred seboj, slišali ste veliko argumentov, prosim. Hvala lepa, predsedujoči. Da, kot smo slišali, zelo veliko je raznolikih mnen in stališč. Naj se zahvalim poročevalcem Senci in vsem kolegicam in kolegom za prispevke. Imamo kar precej še izziv pred nami. Tega se bomo lotili in mislim, da nam lahko uspe. Kar nekaj skupnih točki imamo najprej izvrševanje, nadzor. To je zelo pomembno za vse nas. Resnično pa cenim, da ste vsi zelo ustvarjalni. Želite delovati konstruktivno in iskati skupaj, skupne rešitve. Želimo biti odprti. Upam, da bomo našli rešitve, ki gredo prek štetja dnev, če se bomo sredotočili samo na štetje dnev dnevov, bomo potem izgubili širšo sliko. Nekdo je omenil po eni strani zaščito delavcev, drugi pa prospotok storitev. Tukaj moram biti zelo jasna. Želim najti ravnovesje med obema platema. Nikoli ne boste slišali samo ene ali druge pleti z moje strani. Želim najti ravnovesje. To je tisto, kar je potrebno v tem primeru. Torej, prosim, tisti, ki ste omenili samo zaščito delavcev, pomislite na ravnovesje, tudi kar se tiče prostega pretoka storitev. To potrebujemo. Popolnoma se strinjam z ukrepi za izvrševanje, ki morajo biti poenostavljeni in konkretni. Podpiram to, zelo podpiram, ker mislim, da se moramo izogniti s samoljubnim nadzorom. In potem ta primer češkega voznika, več kot tisoč voznikov je pripravljenih delati za nemška podjetja, v Nemčiji bo do zadovoljni. Želel sem povedati, ne gre samo za minimalno plačo, gre tudi za nadomestila in za različne plačne sisteme in formule, kako se plačuje ljudi po državah članicah. Širše moramo gledati na to. Prevoznik, prevozniško podjetje, ki je zaposlovalo tega voznika, je bilo v stisko in ko je najprej voznik pač v Avstrijo, kaj podjetje odpustilo, potem pa je bil na svet sindikato, da je čel na nemško Deutsche Post. Torej, toliko o tem širše. Potrebno je imeti gotovost, biti zelo jasen, ker ti kaj nekaj primerov je izraševanje, ki se tolmači na, na različne načine. Za zaključek. Naj povem, da smo se dogovorili že ta teden s poročalci v Senci, da se bomo o tem še pogovarjali v četrtek. Bomo imeli sestanek in veselim se sestanka z vami, čeprav vem, da bo to precejšen izziv po glasovanju na mini plenarki. Želim pa vas videti tam, želimo biti konstruktivni, pred sestankom pa bom poročalcem senci ponudila nekaj možnosti, ki jih imam v mislih in ki temelijo na predlogih vaših skupin in predlogih sprememb. Verjemite mi, dobro me poznate, veste, kakšno je bilo moje izhodišče in veste, kako konstruktivno pragmatična bi rada bila tudi sedaj. Torej, pomagajte mi pri tem. Hvala lepa. Merci, donc, le vote en... Hvala. Glasovanje bo potekalo 17. in 18. marca. 24. maja bomo potem imeli ponovno glasovanje. Glede z plenarnega zasedanja še nimamo datumov. Gremo na naslednjo točko. Še vedno smo pri isti temi glede promete mobilnosti. Sprememba uredbe številka 561 skozi 2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter uredbe številka 165-14 glede določanja položaja stahografi. Takoj predajam besedo Žoržu Bahu. Ja, dank. Hvala lepa. Najprej bi se rad zahvalil kolegicam in kolegom, ki so podali predloge sprememb in ki si želijo izboljšanja prometnega sektorja pogojev voznikov pa tudi na splošno cestnega prometa. To je vse povezano in to zelo tesno. Veselim se tudi, da smo že imeli dva sestanka s počevalci v Senci. Veselim se, da so kolegi mojega mnenja, da je bistvena težava pri izvajanju obstoječih pravil in pomankanje sodelovanja med državami članicami, ravno to, pomankanje sodelovanja. Razumem, da moramo sedaj izkoristiti priložnost najti več prožnosti, jo zahtevati. Vseeno pa sem mnenja, da obstoječa pravila nasplošno so znana. Podjetja, vozniki, nadzorniki poznajo pravila, so se prilagodili in zadnjih letih eh, skoraj da ni bilo kakšnih zahtev po novih pravilih, kar se tiče časa za vožnjo ali časa za počitek. Kot poročevalec sem pripravljen pripraviti kompromise za pripravo mnenja, če bile, bilo mogoče, verjetno ne bo. Upam, da bodo to podprli vsi z vseh strani. Tudi odbor za promet nas morajo slišati. To bo naš naslednji sovražnik, bom tako rekel, kajti potrebno bo to vključiti v poročilo odbora za promet. Naj spostavim nekaj točk najprej točka referenčni čas štirih tednov, v katerem še kot delavci delajo 180 ur. To je zame rdeča linija. To zame ni sprejemljivo. To bi delovne pogoje voznikov poslabšalo in po drugi strani, kot sem dejal, tudi pomenilo nevarnost za cestni promet. Jerome Lavrie je opozoril na to, da se je poslovni model v zadnjih letih razvijal v smeri manjših lahkih gospodarskih vozil. Obseg se je zelo povečal in ključnega pomena je, da to tudi vključimo v področje uporabe zakonodaje, ker je, od katere teže ali bi naj imeli tudi tahografe in kdaj tahografe v katerem vozilu, o tem se še pogovarjamo. Kar se tiče prepovedi spanja v kabinah. Tukaj mi je jasno, da ni dovolj počivališč, prenočišč, ampak mislim, da bi lahko z razumnimi roki to uredili. Sem tudi poročevalec v senci za Eurovineto in tukaj se bom zazel tudi za to, da bi, kar se tiče infrastrukture, imeli več varovanih parkirišč in počivališč. Zelo zapleten dosje pa je tema počitek, vožnja domov ali preživeti počitek, ki je druge. O tem smo se že pogovarjali, kaj lahko razumemo pod tem. Mislim, da tukaj potrebujemo popolnoma jasne opredelitve, koliko se le da, kaj ti nejasna pravila so glavna kritična točka obstoječe uredbe. In še, zdaj, še dve zadnji točki. Naš glavni cilj je, da končamo nomadsko življenje voznikov. In mislim, da bodo tudi podjetja, pozno podjetja pripravljena odigrati svojo vlogo. Urnik se pripravlja dolgo naprej in moralo bi biti možno oblikovati vožnje tako, da bi se vozniki lahko redno vračali domov, ne da bi to ogrožalo poslovanje podjetij. Da bi to preveč vplivalo na poslovanje podjetij. Prav tako moramo podobo in poklic voznika narediti bolj privlačno, da bomo pritegnili več voznikov. In potem, kar se tiče pametnega tahografa, roki, ki so predvideni, za me niso sprejemljivi. 15 dni je za me tako smešno, da moramo to nujno skrajšati. Vemo pa, da seveda opremljanje vozil s tem povzroča dodatne stroške. Tudi tukaj potrebujemo torej prehodno obdobje, spravljamo od 2021 do 2023, to je zame smiselno. 2034 pa je zame popolnoma nesprejemljivo, predaleč. Hvala lepa za pravilno delo, kolegic in kolego. Veselim se nadaljnega sodelovanja. Hvala lepa. Merci. Hvala. Kolega Kristensen za socialiste. Thank you very much, Mr. President. I would like to thank. Hvala lepa, gospod predsedoči. Hvala lepa poročevalcem in poročevalcem senci za dobro sodelovanje pri tem dosegu. Naša odgovornost je najti rešitve, ki gradijo mostove med različnimi stališči. Naj izpostavim moje glavne prednostne naloge. Strinjam se s poročevalcem, da referenčno obdobje za izračun časa za počitek mora ostati pri sedanjih dveh tednih. Če bi to razširili, bi to imelo negativne posledice tako za socialne pogoje, pa tudi varnost v prometu. Zagotoviti moramo, da vozniki ne bodo svojih tedenskih počitkov preživeli v kabinah, da bodo doma ali strežnih počivališčih, penočiščih, ki bodo nudili zaposlovalci. Vozniki morajo imeti zajamčeno možnost, da se vrnejo domov k svojim družinam vsaj vsak tretji teden. Tudi lahko gospodarska vozila morajo spoštovati pravila, če upravljajo mednarodni promet. V tem trenutku obstaja vrzel v uredbi, ki jo je potrebno zapolniti. In na zadnje, imeti moramo polno izvajanje zakonodaje glede pametnega tahografa. To je ključ do resničnega izvrševanja pravil, ki jih trenutno pripravljamo. Tudi sam se veselim nadaljemu dobremu sodelovanju. Hvala. Merci. Hvala, Ekara. Mislim, to ni nikogar. Kolega Dlabajeva za Alde. Uh, um, Hvala lepa, predsedoči. Pri vseh treh dosejih sem navzoča in občudujem tiste, ki ima samo en dosje, pa vse je tako povezano, da se je težko vse otočati samo na enega. Občudujem vas, ja vse skupaj združujem. Hvala lepa gospodu Bahu za organizacijo sestanka s počevalci Senci prejšnji teden, to je bilo zelo koristno, plodno. Naslednji dnev bomo imeli še en sestanek. Hvala lepa, da ste ponudili že prvi osnutek kompromisnih predlogov. Veliko razpravljal še bo, veliko je ključnih vprašanj pred nami, naj jih nekaj omenim. Mislim, da moramo previdno razmisliti o osnutkih kompromisov, da bodo pravila, ki bomo sprejeli, imela pozitiven učinek in bodo izboljšala delovne pogoje za delavce, za voznike, istočasno pa ne smemo narediti življenja podjetij nemogoča. V tem trenutku me najbolj skrbi predvsej omejoče obvezujoče čas za tenski počitek. To je kompromis 15, ker vem, da ni prave infrastrukture zavarovanih parkirišč blizu avtocest in prenoščišč blizu avtocest po Evropi. Mislim, da bo težko uresničiti to pravilo. Čeprav se to zdi horejski, herojski korak za voznike, da bodo lahko spali eh, namesto v kabini um, ustreznih namestitvenih zmogljivostih, mislim, da to ne bo izvedljivo. Prav tako, kar se tiče vozil za prevoz blaga pod 3,5 tone, tukaj bi bilo dobro dobiti zanesljive statistične podatke, ki bi opravičevali vključevanje teh operacij v to direktivo. In potem še kar nekaj ključnih vprašanj, o tem nismo govorili na našem sestanku. Spočevalci v senci to bomo storili v naslednjih dneh. Naj pa izpostavim še enkrat, da menim, da bi morali nameniti več prožnosti delavcem in podjetjem, kar se tiče upravljanja z njihovim delovnim časom. Seveda pa to ne smeti na račun poslabšanja delovnih pogojev voznikov. Istočasno pa moramo predvideti tudi razmere, ko vozniki začnejo pot na periferiji, potem upravljajo dolge razdalje, naprimer tudi na trajektu, lahko prije do zastojev ali ni ustrezne infrastrukture za počitek. O tej prožnosti, torej, ki jo potrebujemo, moramo razmisliti. Prav tako moramo razmisliti, pod katerimi pogoji bi se vozniki morali vračati domov ali kamor bi pa želeli. Tudi tukaj sem videla veliko prologov sprememb kolegic in kolegov, ki predlagajo, da bi ta potovanja morala biti plačena strani podjetij. Naj povem, da je to urejeno v direktivi na potiti delavcev plačila. Zato ne smemo dodajati teh opomb to mnenje. Se pa res veselim sodelovanja v naslednjih dneh in tednih tako kot to pri svojem mnenju, bom skušala biti kar se da pragmatična in konstruktivna. Hvala. Hvala. Kolega, eh, kolegica Lopez Zagor. Eh. Hvala za besedo, predsedujoči. Najprej bi se seveda rada zahvalila poročevalcu za upravljeno delo, pa tudi za vsa prizadevanja, ki jih je vložil v oblikovanje kompromisnih rešitev, ki bodo koristila prevoznikom. Vse to ima tudi posledice na našo varnost na cestah. Mislim, da smo na pravi poti sedaj je treba vedno zaščititi naše delavce, kaj ti delavci so tisti, ki vozijo, ki spijo v kabinah in ki se morajo seveda vrniti domov po tem, ko vozijo po celotni Evropski uniji. Se pravi, podarek mora biti na voznikih. Poleg tega se tudi strinjam z samim najdaljšim tedenskim časom počitka, poleg tega pa je treba tudi zagotoviti počivališča in ustrezna parkirišča. Treba tudi poskrbeti za to, da je prevoznik, se pravi podjetje tisto, ki mora tudi plačati vožnjo in čas, ki je potreben za vrnitev v prebivališče delavca. Moram tudi povedati, da je treba pametne tahografe čim prej namestiti v uh, vozila in sicer prej kot pred letom 2021, tako da bomo lahko potem po celotni Evropski uniji nadzirali vse voznike. Ne smemo pa imeti izjem, ko govorimo o lažjih gospodarskih vozilih v okviru določenega primera, no tukaj moramo biti zelo previdni. To velja tudi za izjeme z vozniki, ki vozijo negospodarska vozila. Tudi njih moramo zaščititi s tem zakonodajnim aktom, kajti to je delavec, ki vseeno vozi po Evropski uniji in moramo jih zaščititi. In zato je treba vse te dele zakonodajnega akta uskladiti. Je pa res, da bom seveda pomagala poročevalcu pri iskanju kompromisnih rešitev. Najlepša hvala. Hvala, kolegica Deliza Zelene. Hvala lepa, gospod predsednik, dragi kolegi, dragi Žorž. Najprej bi rada čestitala tebi kot poročevalcu za odlično poročilo, ki je res zelo celovito. In dokaz, je tudi majhno število predlogov spremembi skupine zelenih. Tako kot vi, sem tudi jaz proti širitve referenčnemu obdobju, kajti to zelo negativno vpliva na delovne pogoje cisnih voznikov. In kot predsednica odboru za promet lahko rečem, da gre tudi za vprašanje glede cesne varnosti potem se strinjam z vami tudi glede nedavne odločitve Evropskega sodišča, da je treba prepovedati eh, počitek vsak dan v kabini. To je nespremljivo, to vam lahko rečem. Da bi bil ta odbor tu proti odločitvi Evropskega sodišča. Kajti, če bomo jutri proti sodišču, bodo vse sodbe v prihodnosti sporne. Mi moramo seveda spoštovati mnenje Evropskega sodišča in mnenje je jasno. Vesela sem, ker vidim, da ste tu poštevali moje predloge spremenj glede Evropske agencije za delo, to ste tu poštevali, potem eh, vsi vemo, kaj se dogaja z evropsko zakonodajo na tem področju? Gre za izvajanje vprašanja o nadzoru. Kaj ti evropski strup, ki uničuje evropski projekt, je prav povezan s socialnim dumpingom. Prenehati moramo s tem, da bi ne nehno omenjali to, kaj počnemo, če nadzor ni urejen. Sedaj imamo to orodje, imamo Evropsko agencijo, In to je pravi vzvod, ja, potrebujemo Evropsko agencijo in ta mora nadzorovati izvajanje in nadzor Evropske zakonodaje na področju cestnega prometa. To bi bilo odlično, to bi bil pravi signal, da zahtevamo, da se to upošteva v cestnem sektorju, pa tudi v vseh državah. Dragi kolegi, Rada bi vam rekla, da morate pozorno pročiti te predloge spremembe. Evropska komisija bi morala parlamentu poslati tudi resolucijo k malu o oblikovanju te Evropske agencije marca. Mi moramo res izkoristiti to priložnost, da bi rekli, da je napočil čas za to, da res zagrabimo bika za roge pri teh vprašanjih v tem odboru, kot tudi v našem. Še eno srednji stebr tu ki je res zelo pomemben, se nanaša na izvajanje te direktive, ki bo uspešno. Kajti tu imamo tudi vprašanje o pametnih tehografih. Mi lahko obravnavamo tudi rabo teh vprašanj. Jaz sem predlagala to do leta 2022, ampak seveda moramo biti veliko bolj ambiciozni, kot je komisija tu. Ne moramo čakati do leta 2034, kajti socialni dumping je vedno bolj prisoten Torej, biti moramo ambiciozni, poslati moramo zelo jasno sporočilo, podpreti moramo to poročilo, to pokazati zunanjemu svetu, da bo jasno, da ne gre za delavce, ki so proti drugim delavcem. Ne, ampak gre za to, da so bistvena vprašanja povezana z zdravjem, z varnostjo vseh evropskih delavcev, zlasti v cesno-prometnem sektorju. Hvala, predsednik. Hvala. Mislim, da tu ni nikogar za FDD. FNF, gospod Martin. Hvala, predsednik, hvala, gospod poročevalec. Ja, mi smo predvsej zadovoljni s tem delom. Mi imamo tule 13 predlogov sprememb. Hvala, ker ste upoštevali naš predlog o lahkih vozilih gospod Leverju je to res pravično omenjal prej, kajti tu vidimo, da nekateri ne poštevajo zakonodaje pri teh lahkih vozilih. 200 km je boljša omejitev kot 100 km. Hvala, ker ste zavrnili slabšanje pravil glede počitka, kot to predlaga komisija. Tu imamo 4 tedne. Mi bi radi z našimi predlogi šli še dlje, glede statusa kvo da bi voznik lahko šel domov vsak teden na počitek. Enkrat na mesec je zelo nespremljivo, ko to želi imeti komisija. To je premalo. Potem gre to tudi za plačevanje pred koncem prihodnega tedna. Zelo nakratko, ker ste pravili odlično delo. Hvala, gospod poročevalec. Hvala, predsednik. Merci. Hvala. Kolega Koza. Köszönöm szépen a szót. Én is úgy gondolom. Hvala lepa. Tudi sam menim, da so ti trije dosej, o katerih govorimo, nekaj, kar moramo obravnavati skupaj. Ne bom ponavljal tega, kar je že bilo rečeno, kar se tiče prejšnjega dosjeja. Vendar pa nekaj mojih razmislekov je veljavnih, tudi kar se tiče socialnega dumpinga, tudi pri tej temi. To pravim zato, ker seveda se veliko govori o socialnem dumpingu. Ne želim pa govoriti o tem. Želim govoriti o tem, da ne smemo mešati neprijavljenega dela vse skupaj v svojih predlogih sprememb sem skušal izboljšati besedilo. Menim, da je usmeritev prava. Menim, da je potrebno biti prožen. To je tudi predlog poročevalca, kar se tiče časa za počitek. Poleg časa za počitek moramo seveda tudi govoriti o času za vožnjo. Vse skupaj moramo obravnavati skupaj. Kar se tiče 45 ur za počitek, tukaj seveda, moramo upoštevati, da po Evropi ni dovolj počivališč in varnih parkirišč, seveda tudi ni dovolj hotelskih in motelskih sob. Kaj torej pomeni ustrezna higiena, ustrezno spanje, kaj to pomeni? Sam sem se posvetoval s predstavniki Združenja prevoznikov Evrope, dejali so, da v Nemčiji ni prav veliko parkirišč. Premalo jih je, poleg tega pa tudi ni dovolj infrastrukture za prenočišča. Kako torej naj dosežemo naš cilj? zelo veliko je različnih konceptov po različnih državah. Iz prejšnje razprave torej, smo slišali tudi, to sem dal sam, da mačarske zavarovalnice ne želijo zavarovati vozil pod vsakimi pogoji. Samo na varovanih počivališčih jih zavarujejo, drugače pa ne, drugače tega ne sprejemajo. Hvala. Pre... Hvala, kolega. Sedaj pa Žorže Bak. Čisto na kratko. Hvala lepa kolegicam in kolegom za pripombe in za spodbude. Nekaj točk bi rad izpostavil. Kolegica Martina je upravičeno izpostavila statistične podatke, manjkajoče številke, kako se razvija promet z lahkimi gospodarskimi vozili. Ampak, če je to v tem trenutku odstotek, dva ali tri, potem to nič ne pove. Naša naloga kot odgovornih politikov pa mora tudi biti, da že vnaprej predvidevamo zakonodajo. Ne smemo vedno samo zaostajati in urediti vse, kaj na to, kar imamo danes. Ta model se mi zdi precej delikaten in da bi že sedaj unaprej, torej, uvajali nekatera pravila, za katera ni jasno, kako bo, to ni dobro. Potem še nekaj. parkirišča. Mislim, da ne samo pri tem poročilu, temveč v vseh poročilih moramo izkoristiti vse naše možnosti, da pritisnemo na to, da bi bilo več varovanih parkirišč. Vem, da to ni možno urediti kar tako na hitro, ampak vsi imamo možnost opozoriti na to v različnih poročilih in v državah članicah. Meni se zdi neverjetno, če se od voznika zahteva, da bi pri nočnem počitku potem moral še nadzorovati blago z vsem, kar je povezano s tem. To se mi zdi preveč. To je pretiravanje. Predstavljajte si, ko se naš delovni dan konča, moramo potem še nadzirati naše blago, morajo nadzirati svoje blago, to se mi zdi preveč. Nekatere zavarovalnice pretiravajo, pa tudi nekatera podjetja pretiravajo. Hvala lepa. Merci. Hvala. Glede dnevnega reda, odbor za poslovanje bo 17. in 18. marca odločil o tem, pa trajno imamo to maj, potem bomo videli, kako bo s plenarnim zasedanjem. Gremo naprej, imamo triologijo, triologijo prometa. In sedaj gremo naprej na šesto točko spremembe uredbe številka 1071 skozi 2009 in uredbe številka 1072 skozi 2009 za njuno prilagoditev razvoja v sektorju. Kolegica Lope Fontanje pa je poročevalka. Hvala lepa, hvala predsednik. To je osnutek mnenja ki je seveda problematičen, kajti prijeli smo več kot 200 a, predlogov sprememb. Določeni predlogi si tudi nasprotujejo. Jutri do povdan pa se bomo tudi prvi sestali z ostalimi poročevalci v senci in sicer na uradnem sestanku. Vse je zelo problematično, kajti vem, da so določeni predlogi sprememb, ki so zelo protislovni, vem pa, da se hočemo vsi potruditi in najti kompromisne rešitve. Sedaj pa se bom osredotočila na ključne probleme, nekaj o lahkih gospodarskih vozilih pod 3,5 tone. Imeli smo seveda tudi izjeme za ta tovorna vozila skladno z uredbo 1071. Enako velja tudi za slamnata podjetja, ki uporabljajo ta vozila. Mislim, da moramo storiti vse v naši moči, da se zoprstavimo takšnim prevoznikom. Je pa res, da na takšen način ne smemo preveč prebre, pre, obremeniti prevoznike. Poleg tega moram tudi povedati, da se strinjam z predlogom spremembe Žorž Paha glede same teže lahkih vozil. In tukaj se lahko popolnoma strinjam z kolegom Pahom. Potem pa še nekaj besed o ekonomskih zahtevah, ki jih morajo vozniki izpolniti pri vožnji velikih tovornjakov. Tukaj moramo imeti bolj prožne zahteve, kakor pa v preteklosti, tako da na takšen način ne bomo sprožili negativnih posledic na enotni trg in na zaposlovanje potem pa še nekaj besed o dodatnih zahtevah, ki jih nalagajo države članice za usposabljanje voznikov. Določene amandmaje smo dobili v zvezi s tem, da se ohrani tretji člen uredbe 1.07.1. Jaz se s tem lahko popolnoma strinjam, potem pa še svoboda ustanavljanja sedeža. To je seveda ena izmed svoboščin na enotnem trgu in to svoboščino je treba tudi spoštovati. Je ja, pa res, da je treba pri tem tudi izpolniti določene zahteve. Na takšen način pa se bomo res lahko najbolje soprstavili nezakonitim praksam na trgu, ki so seveda velik problem. glede ostalih določ pa moram povedati, da tukaj ne moremo upoštevati direktive o napotitvi delavcev. Bi pa seveda lahko vključili sem tudi predpise v zvezi z kabotažo. Predvsem zaradi tega, ker uh, bi ob odsotnosti teh predpisov lahko uh, tudi ustvarili pogoje za izkrivljanje konkurence na enotnem trgu. Poleg tega pa moramo poskrbeti tudi za to, da bo tretje poglavje uredbe 1071 tudi jasno, kajti tukaj imamo seveda popolnoma različne predloge. Sama predlagam, da se seveda zagotovi tudi večja donosnost v mednarodnem prometu. Poleg tega je treba tudi zagotoviti pogoje, da se voznik lahko po dolgih vožnjah v okviru mednarodnega prometa ponovno vrne nazaj v svojo matično državo, se pravi v kraj svojega prebivališča. Potem pa še nekaj besed o kabotaži. Jaz mislim, da bi bilo vseeno bolje, da se vse ureja v okviru lex specialisa. Je pa res, da bom pripravljena na nadaljne razprave in upam, da bomo jutri, ko bomo imeli prvi uradni sestanek s poročevalci v senci, marsikaj lahko tudi bolj dorekli. Hvala sedaj pa Sion Simon za SND. Euh, Hvala za besedo. Dovolite mi, da se vsem zahvalim, ki ste so vložili delo v ta pomemben dosje. Dobili smo seveda zelo veliko število amandmajev, 15 pri kabotaži, se pravi, dobili smo pet različnih modelov za kabotažo in Kot smo že prej slišali, dobili smo okrog 250 predlogov sprememb za celotni zakonodajni akt. Mislim, da bom danes kratek in jedrnat. Jutri namreč poteka uradni sestanek s poročevalci v senci, tako da se danes niti ne mislim spuščati v podrobnosti. Dobili smo namreč res ogromno predlogov spremen, celotna zadeva je zelo komplicirana. Res je, da še nisem videl vseh predlogov spremen, dobro prijel sem jih, ampak nisem mogel vseh proučiti. Se pravi, da nas glavno delo čaka jutri, ampak to je tretji izmed petih dosjejev in to je dosje, ki je seveda v izključni prostojnosti odbora za zaposlovanje. Prav zaradi tega moramo biti realistični. Tudi mi imamo določene omejitve. Poleg tega se moramo tudi zavedati, dejstva, da recimo pri kabotaži ima vodilno vlogo odbor za promet. Sam sem tudi podal določene predloge in sicer, da se ohrani stara definicija kabotaže in da sem vključimo tudi operacije 48 ur v okviru mednarodnega prometa. To je tudi stališče, ki ga je zauzel poročevalec za SND na odboru za promet promet. Kot sem pa že na začetku povedal, res smo prijeli celo paleto različnih predlogov, glede samega dostopa, pa nam je jasno, da je treba lahka vozila vključiti v ta zakonodajni akt in seveda treba je upoštevati vsa merila. Dobili smo seveda tudi številne predloge sprememb, ki pa se seveda razlikujejo od tega mojega stališča glede dejanskega sedeža, pa lahko povem, da smo že blizu samega končnega dogovora, tako da bodo jutri razprave v zvezi s tem zelo kratke. Ne vem pa, ali bi bilo jasno za vse, da bi dodali kabotažo na seznam kršite v zvezi z dobrim ogledom. No, mislim, da bi morali kabodažo dodati na ta seznam. Poleg tega sem tudi videl, da smo prejeli predloge sprejem za različno dobo počitka po kabotaži. Pariz, kot sem že povedal, bomo se o tem pogovarjali na dolgo in široko jutri. Imam pa nekaj vprašanj. Marsikaj mi še ni jasno. Naša poročevalka je dejala, Naslednje, se pravi del besedila komisije, ki je sedaj črtan. Je povezan z mednarodnimi elektronskimi registri, se pravi, da se mora ta evidenca ohraniti za dve leti, no moram priznati, da je ta predlog spremembe zelo nenavaden. Tudi ne vem, zakaj smo ga črtali. Sicer vem, da se hočemo posloviti od nepotrebnega upravnega bremena, ampak res ne vem, zakaj ste se odločili za to črtanje, kajti te zahteve so čisto standardne. Potem pa ste še tudi omenili lex specialis. Niti ne vem, ali je sploh smiselno, da se o tem pogovarjamo. Sicer sem prisluhnil celotni razpravi o lex specialisu, ampak ne vem dejansko, kaj mislimo s tem. Naša poročevalka je sicer upoštevala vse te predloge. bi bil pa res vama hvaležen, če mi pojasnite celotni pristop v zvezi z lex specialis, kajti ta zadeva mi ni najbolj jasna. Drugače pa to vse z moje strani. Najlepša hvala. Hvala, kolegica Steven Zekora. Hartelijk bedankt, voorzitter collega's. Ik ben, het, uh, ik ben volledig akkoord met het rapport. Hvala za besedo, predsedujoči. Popolnoma se strinjam s poročevalko. Treba se je zoprstaviti slamnatim podjetjem. Svoboda gibanja in svoboda ustanavljanja sedeža sta ključni svoboščini na enotnem trgu. Ne moremo sprijeti določb, kjer eh, podjetja sedežem v eni državi ne upoštevajo zahtev tematične države. Poleg tega pa moramo poskrbeti tudi za boljši nadzor in boljše sodelovanje med državami članicami. Poleg tega pa moramo zapolniti vse vrzeli in se izogniti vsem zlorabam. Kapotaža pa mora tudi zadostiti zahtevam ekonomske učinkovitosti. Kapotaža ne sme biti izgovor za kršitev obstoječe zakonodaje v državi gostiteljici politika tudi nisem za predlagano sprostitev trga na tem področju, kajti mislim, da bi na takšen način privabili nelojalno konkurenco, potem pa še omejitev na tri dni zaradi bolj šega izvajanja. No, ne vem, ali se lahko s tem strinjam, sama sem predlagala, da se število omejitev tudi omeji. Hvala za Alde, kolegica Matija. Spet sem jaz, verjetno vas sploh ne bom presenetila. Veronika, najlepša hvala za celotno predstavitev. Res se tudi veselim prvega uradnega sestanka s porčevalci v senci jutri do povdan. Sama bom tudi odgovorila kolegu Simonu. Ne vem, ali sem vas sploh razumela. Včeraj zvečer sem celo sanjala o voznikih tovornjakov glede lex specialisa pa sledeče. Tukaj govorimo o direktivi o napotitvi delavcev iz leta 96, ampak sedaj gre za prenovitev te direktive. Dejstvo je, da spoh ne vemo, o čem se dejansko pogovarjamo, kaj ti gre za prenovitev. Tudi pri klauzuli o prevozu. No, to določbo bomo vključili v celotni zakonodajni akt in to bo seveda tudi vplivalo na lex specialis. Vse je med sabo tesno prepleteno. Včasih govorimo o predpisih, ki pa so stari predpisi iz leta 1996, sedaj gre pa za prenovitev te direktive. Določeni uh, kolegi v odboru za promet morda spoh ne vejo, na katere predpise se navezujemo, kajti gre za dve direktivi iz leta 96 in za prenovljeno direktivo. Zato, kot vedno ponavljam, moramo usklejevati delo v zvezi z vsemi dosjeji. Celotni svežen je odprt in celotni svežen moramo gledati v celoti. Veronika, glede kabotaže pa naslednje. To, kar si zapisala, bo imelo vpliv na moj dosje, pa tudi na dosje kolega Baha. V mojem osnutku mnenja, glede na potitve voznikov, sem kabotažo vključila s prvim dnem v predpise o napotitvah. To pa pomeni, da so vozniki zavarovani s prvim dnem. Sedaj je zelo pomembno, da dosežemo ravnoteže med temi različnimi dosjeji. Mislim, da ne smemo jim omejevati njihovih pravic, poleg tega ne smemo omejevati prevoznih operacij niti zaradi ekonomskih razlogov, ampak tudi zaradi okoljskih razlogov, ampak samo pod pogojem, da se zadostijo pričakovanja v zvezi z plačo voznikov v okviru direktive o napotitvi delavcev. Se pravi, vse je med sabo prepleteno, je pa tudi res, da se sama zelo veselim sestanka z vsemi poročevalci v Sinci, ki bo potekal jutri do povdanja. Hvala za gode, kolegica Kari. Først og fremmest tak for, til ordføreren for fremlæggelse og for at invitere til, øh, til... Hvala za besedo, predsedujoče, hvala tudi poročevalki, hvala tudi, da ste nas povabili na sestanek, ki bo potekal jutri. Mislim, da bodo razprave zelo zanimive, kajti naše stališče se križajo. Vseeno pa upam, da bomo lahko dosegli ravnotežje zlasti v povezavi z lahkimi gospodarskimi vozili, ki bi jih želeli vključiti v celotni dosje. Prevozniki izkoriščajo meje. Tako recimo uporabljajo vozila, ki so tik pod to mejo in na takšen način veliko krat tudi zaobidejo pravila, potem pa še povezava s kabotažo, meni je zelo jasno, kaj to vse pomeni. Gre za vožnjo znotraj države članice, določenem časovnem obdobju in v tem časovnem obdobju vozniki seveda opravljajo različna dela. Pri tem pa jim moramo zagotoviti enake pogoje dela in tudi enako plače, če delajo v isti državi članici. To pa velja tudi za podjetja, ki se ukvarjajo z kabotažo moramo zavarovati voznike, ki opravljajo kabotažo. Danes smo dejali, da bi omejili čas za kabotažo, potem pa še posebno obdobje za počitek, cooling off period. Če bi nam to uspelo, potem bi dejansko šlo za kabotažo in tako vozniki po kabotaži v eni državi članici ne bi bili izkoriščeni v drugi, tako da bi morali nemudoma po enem dnevu iti nazaj v to državo članico, da bi upravljali še naprej kabotaž. Hvala, kolegica Deliza Zelene, hvala predsednik, dragi kolegi, draga Veronika. To temo dobro poznamo. In to ni prvič, da se pogovarjamo o tem, ampak najprej hvala tebi za to delo. In rada bi omenila nekaj pomembnih vidikov tej razpravi. Kabotaža je bila ustvarjena zato, da bi se izognili vračanju tovrnjakov, ki so prazni. To se preveč izkoriščalo in s tem smo pozabili na prvotni eh, razlog. To je ustvarjalo tudi nelojalno konkurenco. Torej, danes je nujno potrebno, da ponovno vzpostavimo okvir dela, da omejimo kabotažo. Zato sem tudi sama vložila predlog spremembe, da bi to omejili na en dan za enotedenskim obdobjem karince. Vidimo, kaj se je zgodilo pred kratkim na svetu kakšna so stališča glede tako imenovanega cestnega zavezništva, zlasti glede tega obdobja počitka. Parlament mora biti ambiciozen pri tej temi. Vsi v tem odboru se lahko le strinjajo s tem, da moramo končno prekiniti prakso slamnetih podjetij. Sedaj moramo to storiti konkretno, priti moramo iz besedna dejanja. Jaz bi se vrnila na nekaj, kar so omenjali drugi kolegi glede okvira lahkih vozil. To seveda ni normalno, da eh, so izključeni sedanje zakonodaje. To je neverjetno in to je ena izmed glavnih prioritet. Kajti toliko je prevoznih podjetij, ki vedno bolj uporabljajo lahka vozila, zato da se izognejo zakonodaji. Ta praksa ima negativne posledice, vpliva na okoljsko zaščito. Na mesto težkih tovornjakov imamo deset lahkih vozil, ki krožijo po cestah. To vpliva tudi na cestno prometno varnost in tudi na delovne pogoje delavcev. Torej, nujno potrebno je, da vključimo tudi lahka vozila v zakonodajo. Pozdravljam torej predloge sprememb kolegov, zlasti kolega Baha, Rošfora. Vse gre v tej smeri in to pozdravljam. In še nekaj na koncu. Glede nadzora in sankcij, jaz sem uložila predlog spremembe, v katerem piše, da bi tista podjetja, ki ne spoštujejo evropske zakonodaje, bila na črni listi. Tako kot v letalstvu. V letalstvu je tako, imamo te črne sezname, nekateri prevozniki so na tem seznamu. Torej, s tem so državljani potem ozaveščeni in če veste, da nek prevoznik ne izpolnjuje varnostnih standardov, to pliva na vas. Isto mora biti na cestah. Potrebujemo črni seznam, črno listo, na podlagi meril bo to sestavljeno, kdor ne bo spoštoval evropske zakonodaje, bo na tem seznamu. Treba je prepovedati prevozne dejavnosti na tem seznamu. Potem bomo imeli boljši nadzor, to lahko tudi posodabljamo. Potem prihodna Evropska agencija za delo se lahko ukvarja s tem in to bi tudi pozdravila predloge sprememb eh, kolegov iz francoske delegacije ZLS-a glede te agencije. Sedaj pa bi rada povedala še nekaj. Smo v zgodovinskih evropskih trenutkih. Lahko izkoristimo to priložnost in rečemo, imamo evropski projekt, imeli bomo evropsko agencijo, ki bo to nadzorovala, ali pa vam lahko takoj povem, da bodo evroskeptiki in tisti, ki želijo uničiti evropski projekt, veseli. Še nekaj let bodo zelo veseli, če ne bomo izkoristili te priložnosti. Hvala kolegi, nihče za FTD. Kolega Varda. Hvala. Hvala predsednik. Hvala kolegici poročevalki. Ja, hvala predhodni govornici, ker je podala tak živahen govor. Ja, hvala, gospa poročevalka. Hvala za vaš predlog, da bi podvojili nadzor glede kabotaže. Kot smo že rekli, imamo kabotažo, imamo socialni dumping, imamo nelojalo konkurenco, imamo slabe delovne pogoje, torej treba odpraviti kabotažo. In ko pravimo in ko slišim, Druge, ki pravijo, imamo kabotažo, da bi se izognili vračanjem praznih tovornjakov. Ja, ko govorimo o cestnem mednarodnem prometu, imamo veliko tovornjakov, ki se ne vračajo prazni, prečkajo več držav. Obstajajo načini, kako oblikovati predloge za prevoz blaga, mogoče iz druge države v tretjo državo. Torej, ti argumenti so posebno napačni odpraviti je treba kabotažo in bodo stvari enostavne in lahke, ali pa, če bomo ohranili kabotažo, mora biti cesni prevoz v področju uporabe direktive, tudi o napotitvi delavcev. Ampak, kot je pravkar povedala Martina, tu se moramo vprašati, kako bomo to spoh preračunali, to bo zelo zapleteno. Voznik preživi en dan v Nemčiji, velja nemški pogoj, potem gre v Belgijo, in je tam dopoledne, torej imamo eno dopoledne belgijskih pogojev, potem gre naprej, imamo Francijo, imamo francoske pogoje, ampak to je vendarle neverjetno. Prosim, da poenostavite to, da bo vse enostavno, da bodo prevozniki opravili svoje delo in se ne bodo vračali tovrnjaki prazni. Ko gre za razvoj lahkih vozil? Ja, seveda imamo tu prostovoljno izogibanje zakonodaji. To je jasno. To je treba preučiti v celotnem besedilu. To je treba s tem povezati vse obveznosti. Hvala. Hvala. Hvala za vašo pozornost. Hvala, Danuta. Ja Hvala za besedo. Tudi sama bi se rada zahvalila poročevalki za sodelo, tudi sama si želim, da bi dosegli ravnotežje na področju mobilnosti. Evropska unija se seveda sooča s pomankanjem voznikov. To ne velja samo za Zahodno Evropo, ampak tudi za Srednjo in Vzhodno Evropo. Zato moramo združiti naše sile in pravzaprav ustvariti ugodne pogoje za voznike, tako da bodo imeli na voljo dovolj časa za počitek. Ne na zadnje pa jim moramo zagotoviti tudi ustrezna počivališča. Če pa hočemo ustvariti vse te omenjene pogoje, pa moramo zlasti upoštevati naslednje. Tukaj bi želela omeniti mnenje Žorža Baha. Potrebujemo, kot sem že dejala, dovolj fleksibilnost in zato moramo tudi poenostaviti predpise glede časa vožnje in glede časa počitka. Ti predpisi morajo biti poenoteni v vseh državah članicah, tako da potem vozniki uh, zaradi nepoznavanja različnih predpisov niso kaznovani. Dobro bi bilo tudi, da se to časovno obdobje poveča na štiri tedne, tako da lahko potem voznik tudi izkoristi petdnevni počitek. To smo tudi mi predstavili v naših predlogih sprememb še vedno omenjam mnenje Žorža Baha, treba je tudi urejati počitek v kabinah. Je pa tudi res, da morajo države članice zagotoviti ustrezna počivališča in parkirišča. Ne smemo namreč opustiti, da bo voznik v času svojega počitka nadziral tudi blago v tovornjako. In to seveda voznik dan danes počne. Spi v kabini in v tem času čuva tudi tovor. Pred nekaj leti je Evropska komisija tudi podala sporočilo glede novih vozil, se pravi, da jih je treba opremiti na takšen način, da lahko spijo ustrezno v kabinah. Se pravi, to bi morali tudi upoštevati, zlasti kadar ni dovolj počivališč in parkirišč. To je tudi dobra možnost za države članice, da zagotovijo ustrezno infrastrukturo na tem področju. Je pa res, da mora komisija pozvati tudi države članice, da na tem področju dosežejo še več napredka. Potem pa še nekaj besed o kabotaži. Evropska unija potrebuje konkurenčni cestni prevoz, zato potrebujemo tudi liberalizacijo tega sektorja. To, kar je predlagala komisija, je po našem mnenju zelo dobro, kar ima delije tudi omenili, da je treba kabotažo umiti na sedem dni. Hvala, kolega Lariju, hvala, predsednik. Ja, nisem tu namenoma v zeleni majici danes. Mogoče je tu res nekaj usporednic med mano in Karimo deli, ki je zvrz zelenih. Ampak eh, šalo na stran. Še enkrat bi se vrnil na to, kar sem rekel. Že dolgo delam na tem predlogu. Predsednik, to veste, že več mesecev se ukvarjam z lahkimi vozili, ki so izven vseh zakonodajnih aktov. Zakaj? Zato, ker so to težave, ki prej niso obstajale, nekateri pravijo. No, eh, ne vem, kolegica Martina pravi, nimamo zanesljivih statističnih podatkov glede lahkih vozil. Torej, nekateri boste rekli, v redu, te težave ne obstajajo in ne potrebujemo zakonodaje. Kot da bi to bilo nekaj, kar ni povezano s pravnim priznavanjem. Ampak, če ni statističnih podatkov, točno pomeni, to ne obstaja. In nekateri bolj previdni pravijo, da ja, je to bolj obrobnega pomena, ni treba, da imamo zakonodajo. Ne. Prav nasprotno, mi kot so zakonodajalci moramo poseči v to, ko so države še na robu, namesto da to postane tako obsežno in potem se ne bomo mogli več vrniti nazaj. Ne, pomembno je, da pri vsaki temi vključimo v zakonodajo in evropska pravila to problematiko, ki je povezana z lahkimi vozili. Da ne bomo čakali še 3, 4, 5, 10 let in bomo rekli, ja, imamo toliko težav in tega nismo predvideli, sedaj je vse postalo nemogoče, kajti mm, vedno teže se bo vračati nazaj. Ustrajam na tem potrebujemo pravo vključitev te teme, potrebujemo toliko konsenza, kot se le da, tako tu, kot tudi v odboru za promet. Hvala. Hvala. Sedaj pa komisija. Če želite besedo, prosim. Yes, um, Hvala za besedo. Prehajam iz Digimuva in danes bom govorila o dvojem, se pravi, omenila bom oba predloga komisije. Prvi se navizuje na lek specialis potem pa še predlog v zvezi z najdaljšim dnevnim časom vožnje in počitka in določanje položaja s pomočjo tahografa. Z mano je pa tudi kolega, ki bo govoril o drugi uredbi. Komisija je predstavila zakonodajni predlog kot svežen, svežen rešitev. Posvetovali smo se z vsemi deležniki in na podlagi tega posveta smo tudi ugotovili, da so ti izzivi med sabo tesno prepleteni in seveda to je danes že povedala Martina Dlabajeva. Res sem vesela, da so tudi te razprave med sabo povezane v Evropskem parlamentu in sama bi si tudi želela, da bomo našli dobro ravnoteže med socialnimi in konkurenčnimi vprašanji v Evropskem parlamentu transportnem sektorju. Glede leksa specialisa je seveda področje uporabe odločilnega pomena. Res sem tudi vesela, da podobno razmišljate, kakor mi pri komisiji, da zasledujemo isti cilj in sicer, da potrebujemo dosledno in učinkovito izvedbo zakonodajnega akta v napotitvi delavcev v cestnem sektorju. Prej ste omenili, da je komisija sedaj odprla vrata za manjša vozila. Ne, mi smo hoteli zapolniti določeno vrzel pri nadzoru in upravnem bremenu, kajti treba povedati, da tukaj države članice uporabljajo različne upravne zahteve. Včasih se dokumenti pošiljajo po e-mailu, včasih po faksu, včasih je treba izvršiti tudi plačilo za upravne stroške. Včasih ta deklaracija traja kar nekaj mesecev, včasih pa velja samo za eno operacijo. Zato se je komisija odločila, da sestavi zaprt seznam takšnih upravnih zahtev za uskladitev in poenostavitev. Glede zgornje meje pa sledeče. Komisija je hotela seveda doseči ravnotežje med pravicami socialne zaščite in upravnimi zahtevami na področju zagotavljanja storitev strani prevoznikov. No, to je bil naš namen in mislim, da gledamo na to drugače, kakor vi. Je pa res, da je pri tem komisija upoštevala še tveganja. To smo tudi omenili v oceni učinka komisije, kjer nizek zgornji prag poveča tveganje navideznih samozaposlitev, prevelika zgornja omejitev pa sproži tudi tako imenovano kroženje prevoznikov po Evropski uniji. Zato smo se odločili za dvojno rešitev. Sedaj pa še nekaj besed o času vožnje in počitka. Veseli smo, da podpirate obvezno vrnitev domov. Vem tudi, da imamo različne rešitve, ampak prebrala sem tudi vaše predloge sprememb in vsi se strinjamo s tem, da morajo voznike imeti ustrezne pogoje za počitek. To velja tako za njihovo zdravje in varnost, kakor za varnost v cestnem prometu. obstaja pa določene novosti. Komisija sedaj oblikuje zakonodajni predlog za ELO in tukaj bomo tudi omogočili upravno sodelovanje v cesnem sektorju, se pravi, da vaši predlogi sprememb so tesno povezani z delom komisije, potem pa zavarovana parkirja kjerišča, komisija seveda vedno podpira prizadevanje na tem področju. Komisija je tudi z proračunskimi sredstvi parlamenta opravila študijo izvedljivosti o spostavitvi takšnih varnih parkirišč. Glede lahkih vozil mi jih seveda hočemo vključiti v področje uporabe nove prenovljene direktive, kajti na takšen način bi postavili temelje za komercializacijo tega sektorja. Ne vem pa, če jih lahko popolnoma vključimo v ta zakonodajni akt. Zlasti bi morali opraviti študijo o prednostih in slabostih. Pa še nekaj besed o tahografih, pametnih tahografih. Dejali ste, da mi pri komisiji sedaj napovedujemo 2030, se pravi, to letnico za namestitev tahografov bo vsa vozila. Ne, ne, tega komisija ne namerava. Sicer smo predlagali prehodno obdobje in sicer skupaj z vami leta 2015. Je pa tudi res, da bomo sedaj izvedli tudi študijo o izvodljivosti, o digitalnih tahografih, sedaj pripravljamo tudi poročilo in mislim, da bomo po tem poročilu ustrezno opremljeni za to, da bomo tahografe uvedli pred letom 2020. Pri tem pa moramo tudi nadzorne organe opremiti z pametno opremo za nadzor nadaljavo. To je tudi predpogoj za uporabo pametnega tahografa. Um, like to, to thank, uh... Hvala za besedo. Tudi sam bi se rad zahvalil poročevalki za osnutek mnenja. Mar se kaj lahko podpremo? zlasti kar zadeva izvajanje določb o kabotaži, to je tudi cilj komisije. Določbe o kabotaži morajo biti jasne, preproste in moramo jih nadzirati v praksi, morajo biti izvršljive. Glede lahkih gospodarskih vozil smo že marsikaj slišali. Sam bi želel omeniti še sledeče komisija je hotela vzpostaviti uravnotežen pristop in sicer, da razumemo, da je na cestah če dalje večje število takšnih lahkih vozil in da se seveda uporabljajo tudi v mednarodnem prometu, je pa tudi res, da gre za vozila majhnih prevoznikov, MSP je zato tega ne smemo preveč regulirati. Sedaj pa tudi komisija verjame, da je treba ukrepati sedaj kajti če ne bomo ukrepali danes, potem bomo morali čakati 10-15 let do naslednje prenovitve teh uredb in do takrat se bo ta pojav seveda razpasel. Zanimivo je tudi to, kar ste dejali, da se osredotočimo na operacije lahkih vozil z dejanskim čezmejnim učinkom spravi, da se osredotočimo na čezmejne prevoznike. O tem se lahko še pogovorimo. Potem pa še člen 3.2 uredbe 1.7.2, se pravi, da lahko države članice predvidejo še dodatna merila, kot jih predvideva uredba. Mi pa mislimo, da potrebujemo poenoten ne, predpise, potrebujemo dodatno harmonizacijo na tem področju. Komisija verjame, da bi morali imeti širši razpon, meril glede ustanavljanja sedeža. Bi pa vseeno želeli državam članicam oduzeti možnost, da enostransko nalagajo pogoje za dostop do izvajanje tega poklica. Harmonizacija je seveda zelo pomembna in je tudi rdeča nit vseh predlogov komisije. Pa še nekaj čisto na koncu. Občutljivo vprašanje kabotaže. Ste danes že veliko krat omenili, komisija je pripravila uravnotežen predlog. Na eni strani imamo preproste predpise, ki se lahko izvajajo v praksi, po drugi strani pa je treba upoštevati tudi nacionalne prevoznike v določenih državah članicah, ki se soočajo z hudo konkurenco iz tujine. Hočemo seveda imeti enotni trg za kabotažo, je pa tudi res, da nas čaka še ogromno dela in da sedaj še nimamo ustreznih pogojev, da bi sprostili ta del trga v Evropski uniji. Najlepša hvala. Merci, Veronika. Hvala, Veronika, prosim. Merci, monsieur président. Muy brevemente, ya que mañana... Hvala za besedo. Na hitro, kajti vem, da se bomo jutri o tem pogovarjali glede registra, elektronskega registra v državah članica, ki ste ga prej omenili. Moram povedati, da imamo kompromisni predlog. govorimo tako o sredstvih, o kapitalu, vse to bo zavedeno v registrih, ampak jutri do povdan se bomo pogovorili o tem, kaj dejansko želimo vključiti v te nacionalne elektronske registre. Glede napotenih voznikov lahko povem naslednje. In tukaj gledam, v smeri Martine, dobro je, da to Martina vključi v svoje mnenje. Potem pa še kabotažo. Vsi se strinjamo, da je treba kabotažo nadzirati in seveda treba je omogočiti in urejati vrnitev domov voznika. Ne smemo pa nasprotovati samim silam enotnega trga. In tudi na tem področju mislim, da smo že dosegli to ločeno zbližanje naših stališč. jutri nas čaka zanimiva, kompleksna razprava, upam pa, da bomo premustili vse prepreke. Vemo, da sedaj hočete v sam svežen vključiti tudi lahka vozila, potem pa še to, kar je omenil kolega Bach, glede zgornje meje 3,5 ton, to bi lahko tudi vključili v jutrašnjo razpravo najlepša hvala. Je pa tudi res, da bomo upoštevali to, kar je danes povedala komisija. Uh, hvala za besedo. Imam logistično vprašanje. To je seveda pomemben zakonodajni svežen in zato bi si želela, da bi bila prisotnost večja, ne ob treh v ponedeljek, popovdan, kajti vemo, da določeni kolegi danes niso mogli priti sem zaradi določenih zamud. Poleg tega je bil dnevni red spremenjen v četrtek. Morda ste morali biti tudi na zasedanjih drugih odborov. Sama kot poročevalka sem šele danes vedela, da je prišlo do te spremembe. Prosim vas, da se zelo pozorni, zlasti glede teh logističnih elementov. To je pač moje preporočilo za organizacijo sestanka naslednjič. Ja, res je. Ja, mislim, da moramo paziti na takšne vidike, kaj ti to vidimo pri različnih temah. To so pomembne teme. Glede dnevnega reda. Bo to 78. marca sprejeto, 14. maja v odboru Tran. Še nekaj. Ne vem, če uh, ste šteli ovčke, preden ste zaspali ali tovornjake. No, jutri do povdne morate biti proaktivni, točni, kajti bomo glasovali. Pogovarjamo se o prometu, ampak promet v Bruslju bo pa jutri zapleten, ker bo potekala stavka. In uh, to bo zadevalo uh, železnice, vse te storitve, tu, vplivalo bo tudi na metro, tramvaje, avtobuse. Prosim, da to poštevate. Vidimo se jutri ob pol desetih in gremo naprej z glasovanjem. Hvala lepa in nasvidenje.